mes chers collègues je déclare ouverte Drage kolegice in kolegi, odpiram sestanek odbora za ekonomske in monetarne zadeve in odbora za proračun. Upam, da se strinjate z dnevnim redom, eh, ni opompe, s tem je dnevni red sprejet. Želim vas eh, obvestiti, da je bil sprejet dogovor med parlamentom in Evropsko investicijsko banko o izmenjavi informacij eh, o zvezi z Evropskim eh, skladom za strateške naložbe. Imeli smo veliko razprav in končno smo prišli do dogovora, ki bo predložen konferenci predsednikov v potrditev. Predsednik Tajani pa bo potem podpisal ta dogovor. Dobili ga boste, če tega še niste prejeli. E, imamo dva poročevalca, gospoda Fernandesa, gospoda Bulmana. v poročilu ocenjujete izvajanje eh, Evropskega sklada za strateške naložbe. Imate deset minut za predstavitev, ta čas si boste razdelila. Potem pa bomo dali besedo eh, poročevalcem v senci in sicer vsakemu po dve minuti. In preden Zaključimo bomo poslušali še predstavnika Evropske investicijske banke in komisije. Torej imamo dokaj poln dnevni red, saj moramo nujno končati ob 19.30 zaradi tega, ker eh, bomo ob 19.50 imeli glasovanje Eh, o poročilu Berez Böge o proračunski zmogljivosti evroobmočja. Ob 20. uri, kolikor vem, bo odbor za ekonomske in monetarne eh, zadeve eh, nadaljeval um, svoje delo in obravnaval druga vprašanja. Sedaj besedo dajem gospodu Bulmanu pet minut. Hvala lepa. Gospodu predsedniku, hvala lepa kolegi Joseju Manuelu Fernandesu, s katerim eh, bom danes predstavil eh, poročilo eh, za na lastno pobudo o izvajanju Evropskega sklada za strateške naložbe. Hvala lepa, drage kolegice in uh, kolegi. Uh, torej, mislim, da smo opravili dobro in hitro zakonodajno delo za to, da uh, eh, uspostavimo EFSI. Uh, Izpostavljeni so bili pomembni vidiki, naprimer zahtevali smo pravo dodatnost, okrepili smo umestne strukture, MSP-ji morajo postati pomembni in zavzeti osrednji položaj v eh, tem novem projektu. Mi smo zadovoljni s tem eh, novim projektom, ne pa vedno z načinom samega izvajanja. Videti je, da bo mogoče realizirati kvantitativne cilje, imamo pa dvome glede kakovosti Eh, projektov. Eh, imamo tudi dvome glede dodatnosti, ali gre dejansko za eh, vse projekte, ali so vsi. Mikrofon je izpadel. Sedaj me slišite, upam, da obstaja tudi dvom glede trajnostnega izvajanja naprimer eh, scoreboard eh, je bil predlog parlamenta, EIB ne more v svojem letnem poročilu pisati, da je ta eh, scoreboard samo informativen, ni pa namenjen eh, pripravljanju prioritetnega seznama in podobno. Eh, preverjanje projektov tudi ne sme tako dolgo trajati, da prosilci niti ne vedo, kaj jih čaka in ne more biti da zanemarjamo naprimer eh, investicijske platforme, teh je zelo malo. Torej vidimo nek konflikt med eh, kvantitativnimi cilji in kakovostjo projektov. Morda bomo morali eh, govoriti z odgovornimi pri EIB in EFSI-ju, eh, e da obstaja neka Eh, konflikt med kvantitativnimi cilji in inovativnim značajem projektov, to si moramo ogledati, preden se lotimo osnutka zakona za FC2. Tudi geografska eh, porazdelitev investicij mora biti primerna, denar mora biti naložen tam, kjer je potrebno največ novih investicij, tudi to očitno ni vedno jasno. Želimo večjo preglednost, to je tudi jasno, to izhaja iz našega predloga in govoriti želimo o tem, ali je eh, struktura upravljanja ustrezna ali ustreza našim ciljem, Po našem mnenju to ne drži, zaradi tega, ker je veliko nepreglednosti, veliko vprašanj v samih eh, postopkih odločanja. Naše poročilo eh, želi tudi provocirati, želi biti provokativno, želi razpravo, kritično razpravo. Eh, kolega Jose Manuel Fernandez posveča posebno pozornost v resničevanju v posameznih regijah. To mu je zelo pomembno. V regijah je potrebna tudi podporna uh, struktura. Mi moramo doseči zainteresirane uh, tudi pri ponudbi. Prav gotovo bo on spregovoril o tem in zaradi tega bom jaz to temo v svojem delu predstavitve izpustil. Organizirali smo delavnico s številnimi eh, strokovnjaki, ki so nam dali veliko informacij. Njihove prispevke bomo upoštevali tudi v predlogih sprememb in tudi v razpravi, ki bo sledila z vami, drage kolegice in kolegi. Veselimo se razprave eh, z vami. Eh, poročilo lahko dopolnite. Eh, do 28. februarja lahko tudi pošljete predloge sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Bulman. Sedaj eh, Jose Manuel Fernandez, poročevalec v imenu odbora za proračun. Hvala lepa, gospod predsednik, govoril bom portugalsko. Tudi sam bi rad čestital kolegi Udo Bulmanu za opravljeno delo na področju sklada za naložbe v Evropi in za teritorijalno kohezijo. Lahko rečemo, je Junckerjev načrt oziroma Evropski sklad za strateške načrte izpolnil svoja pričakovanja. V letu in pol smo naložili 170 milijonov evrov v 28 državah članicah Okno naložb deluje tako, kot smo si zamislili, tudi za mala in srednje velika podjetja. Pri malih podjetjih pa še pričakujemo zaželjene rezultate. V kvantitativnem smislu smo dosegli naše cilje. Glede malih in srednje velikih podjetij pa lahko rečemo, da je prišlo do izboljšave glede tega, kar smo videli na začetku. Kljub temu pa obstajajo vrzeli, zato je pomembno, da z naložbami nadaljujemo. Gre za inštrument, ki je pomemben za konkurenčnost Evropske unije, za rast, za ustvarjanje delovnih mest, za naložbe, vendar pa tudi za to, da spodbudimo spremembo v kulturi same Evropske investicijske banke z naložbenimi platformami, ki smo jih ustvarili čez meje platforme tudi pomagajo in prispevajo k zmanjšanju birokracije kje lahko opazimo izboljšave, ki jih lahko še uvedemo. Tudi s tem poročilom smo uvedli nekaj izboljšav. Govorimo o dodatnosti. Zelo težko je opredeliti boljšo, bolj, na boljši način dodatnost, tako kot smo to storili. Vendar pa mora Evropska investicijska banka tolmačiti to definicijo, vendar pa tudi upoštevati duh dodatnosti. Ni dopustno, da ne vemo, zakaj je bil nekateri projekt sprejet, drugi zavrnen in eh, da se samo omenja dodatnost. Zato je pomembno, da projekti, ki so sprejeti in odobreni, dobijo utemelitev zakaj je bil določen projekt odobren. Isto velja tudi za rezultate. Naložbene platforme, ki služijo manjšim naložbam kot tudi večjim projektom med državami članicami, s katerimi bi lahko prispevali k o dejanjenju energetske unije ne obstajajo v tako visokem številu, kot bi si želeli. Kljub temu pa je pomembno, da projekti upoštevajo realnost določene regije. 50 milijonov evrov ne pomeni enakega učinka v Berlinu ali v Lizboni ali pa v revnejši regiji na severu Portugalske. Zato je treba meriti učinek določene projekta v smislu delovnih mest, ki smo jih ustvarili in teritorijalne kohezije. Moramo izboljšati naše platforme. Tako bodo lahko tiste regije, ki imajo manj možnosti za to, da je njihova kandidatura sprejeta, lahko dobijo dolo, določena sredstva za to, da izvajajo svoje projekte. In zato mislim, da je to Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe tako zelo pomembno. Sklad zahteva proaktivnost in zahteva tudi, da so regije pripravljene na to, da uložijo svoje prošnjo, pro, prošnje. Vendar pa ta sklad potrebuje tudi tisto, kar mi imenujemo raznolikost. Ne samo glede sektorja, ampak tudi glede regije, da ne pride do geografske koncentracije, ampak da pride do geografske raznolikosti in zato želimo to svetovalno platformo, da bodo um, regionalne oblasti in organi dobili dovolj dobre nasvete in svetovanje, da nobena regija ne bo izuzeta iz teh naložb. S takšnim vozliščem bi lahko dosegli, da bi naložbena sredstva in tudi sredstva za teritorijalno kohezijo združili v izvajanju projektov v okviru Junkerjevega načrta. Sklad EPSI ne bo nikoli nadomestil sredstev za teritorijalno kohezijo. Gre za to, da te sklade še dopolnimo. Hvala. Hvala obema poročevalcema, ki sta predstavila glavne linije, opombe in možnosti za izboljšanje učinkovitosti EFSI-ja. Sedaj dobijo besedo poročevalci v senci vsak po dve minuti. Drage kolegice in kolegi, prosim, da spoštujete ta čas. Najprej gospod Karas, vendar v njegovem imenu bo govoril gospod Ayers. Indeed, uh, eh, Hvala lepa. Gospod predsednik, kolega gospod Karas žal ne more biti danes tukaj. On je poročevalec Vesence v imenu ELS in me prosil naj spregovorim v njegovem imenu. On želi izpostaviti, da je ta ocena EFSI-ja zelo pomembna in da ne smemo gledati samo, kaj smo dosegli v zadnjem letu in pol, temveč da moramo na podlagi tega pogledati tudi v prihodnost treba je zagotoviti eh, investicije visoke kakovosti, ki prenašajo delovna mesta in je treba eh, tudi spremeniti statut EFSI-ja, če je to prava pot. Gospod Karas pozdravlja eh, poročilo, pravi, da je uravnovešeno in dobro kaže slabosti in dobre plati EFSI-ja jasno eh, tudi eh, so izpostavljeni problemi in eh, izpostavlja evaluacijo, oceno komisije EIB-ja, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, odbora regij, izpostavlja izzive za prihodnost. Mi se moramo odločiti za izboljšanje dodatnosti, za izboljšanje preglednosti, treba je imeti boljše projekte, treba je dejansko izkoristiti tudi eh, eh svetovalne platforme, najti sredstva iz različnih verov. Treba je tudi eh, so, bolje sodelovati s spodbojevalnimi bankami. In tudi eh, del eh, namenjen MSP-jem je zelo pomembno in se moramo osredotočati eh, na nj. Treba je tudi dajati jamstva za investicije v tretjih državah. Na ta način tudi širimo prepoznavnost EFSI-ja. To so pravzaprav prav dela eh, za naslednje mesece. Gospod Karas se zahvaljuje poročevalcema in poročevalcem v senci in drugim. To je dobra podlaga za naprej. Hvala lepa. Eh, sedaj pa gospa Gardija Zabal. Najlepša hvala, gospod predsednik. Potem, ko sta spregovorila že so poročevalca in tudi poročevalce cenci, je zelo malo treba dodati poročilo gospoda Fernandeša in gospoda Bulmana zelo dobro opredeli, kaj je treba izboljšiti, kaj je treba še preučiti v drugem delu izvajanja sklada EFSI. Jasno je, da gre za zelo visoke zneske v tem načrtu in v tem smislu vidimo, da smo rezultate in cilje dosegli, vendar pa se ne smemo ustaviti pri tem, ampak moramo pogledati tudi, kakšna je kvaliteta projektov. Naj navedem nekaj vprašanj, ki smo že omenili, dodatnost, naprimer, to je treba natančno preučiti. Evropski parlament je že močno poudaril nujnost tega vprašanja. Zelo težko je opredeliti dodatnost, vendar pa glede na to, kakšne programe za naložbe in pomoč za projekte že imamo v Evropski uniji, je treba pogledati, da tisto, kar smo financirali iz sredstvi iz sklada EFSI, bi lahko storili že z obstoječimi programi. To je tisto, kar nas najbolj skrbi. Če bi imeli več informacij glede kriterijev in meril, ki se uporabljajo za ocenjevanje projektov in za izbiro teh projektov v končni izbor, bi lahko bolje vedeli, vedeli kateri so projekti, ki izpolnjujejo krijekte, eh, kriterije. Vendar pa veliko krat nimamo vseh eh, kriterijev in informacij na voljo. Treba je izboljšati svetovanje, svetovalne službe. Veliko krat vode projektov želijo uložiti prošnje za projekte, vendar pa ne vejo, kako morajo projekte predstaviti in sestaviti, da bi lahko bili upravičeni do sredstev iz sklada EFSI. Ta predlog poročevalcev je zelo dober in če le lahko, bomo še naprej delali na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Sander Lunes. Je pa ziči? Ni tukaj? Gospod Lunes? Moj kolega Robert Sili bo govoril. Mislim, da je on predviden. On bo govoril v imenu gospoda Lunesa. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod Lunes predsedujoči. Torej, jaz sem eh, tu namestnik za EKR. Hvala lepa poročevalcema za opravljeno delo. Vesel sem, da eh, že iščeta konsens in da ga vključujeta eh, v poročilo. Torej izpostavljata seveda slabo geografsko porazdelitev investicij iz EFSI-ja komisija in druge institucije pravijo, kako uspešen je EFSI, ampak morali bi biti pošteni in reči je treba, da je 15-terica dobila levji delež eh, financiranja eh, članice, ki so se pridružile po letu 2004, pa so dobile le majhen delek kolača. torej eh, EFSI eh, s tem tudi premalo prispeva k evropski koheziji. Ne bom ponavljal tega, kar so kolegi povedali glede dodatnosti. Eh, tudi jaz se strinjam s vsemi skrbmi glede tega. Izpostavil bi še eno novo skrb, ki nastaja pri potrjevanju projektov v EIB-ju in tako naprej. E, torej imamo slabo geografsko porazdelitev, treba je pravzaprav e, poiskati ustrezne partnerje, vendar dosti krat so ti tako imenovani e, zasebni partnerji, partnerji financirani tudi z javnim denarjem. Tu gre naprimer za eh, stotstotna podjetja v lasti občin in podobno. Se pravi, v končni fazi gre spet eh, za denar eh, davkoplačevalcev. Torej, mislim, da tu lahko pride tudi do negativnih učinkov programa EFSI in to moramo tudi upoštevati. Hvala lepa. Merci. Richard Ashworth. Euh, hvala lepa. Richard Ashworth. Il est là, il est là. Okay. Herr, <coughs> Herr Vorsitzender, ah, ich werde für meinen Kollegen Richard. Äh, äh, gospod predsedujoči, jaz bom govoril v imenu kolege äh, Richarda Ashforda. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se rad prisrčno zahvalil eh, pri obeh eh, poročevalcih, eh, pri kolegu Fernandešu in Bulmanu. Hvala za to poročilo, saj v njem zastavljata prava vprašanja. In to lahko samo podprem. E, mi moramo kritično pregledati EFSI. E, projekt e, že teče in mi moramo iz tega narediti najboljše, kar je mogoče. Z vedika politične skupine EKR pa je poročilo preveč pozitivno. Jaz veliki, vidim velike probleme pri EFSI-ju, saj mi poskušamo usmerjati trg s pomočjo državnih instrumentov in to je načeloma napačen pristop. Če vidimo, da obstaja neka investicijska vrzel, da je premalo investicij v EU, to drži, eh, vendar mi ne moremo nadomestiti trga z posegi države. Eh, s tem lahko pravzaprav zanetimo ogen, vendar ta ogen se bo uh, ugasnil in eh, mi na koncu ne bomo imeli dobrih struktur, eh, denarja pa tudi ne bo več. Eh, to je problem pri EFSI-ju. Veliko investiramo v področja, pri katerih ne vemo, ali se bodo trajno uveljavila na trgu. Bolje bi bilo, če bi se borili proti vzrokom za krizo in Problem je, da so države prezadolžene in v teh državah eh, eh, gospodarstva niso konkurenčna in eh, razlog za vse to je evro in ne neobstoječe investicije. Gospod Tremoza, ne vidim ga, Nils Torvalds. Hvala lepa. Tremoze žal danes ni tukaj. Ko sem prisluhnil poročevalcem, se že veselim razprave o resoluciji, pa tudi o prenovi EFSI-ja v celoti. Vzhodna in srednja Evropa dobi samo 9 odstotkov sredstv, nekaj je narobe s tem in moramo razumeti, zakaj je točno tako. Prav tako vidim, da v tem trenutku EFSI nima prav veliko vpliva na Tenta je, mnenja sem, da bi morali več pomena nameniti temu, da bi bilo več projektov več nacionalnih in bi imeli evropsko dodano vrednost. Poleg tega pa je po mojem mnenju še vedno preveč sredstev za nekatere multinacionalke, ki so blizu nacionalnim vladam. Več denarja bi moralo biti namenjeno inovativnim MSP-jem, ki se sami ne morejo financirati na finančnih trgih. In končno, strinjam se s kolegi Alde, da epsija ne bi smeli dopolnjevati z raziskovalnim skladom. In če dovoljujete, bom, bom nadreval še svojim delom, ker sem verjetno naslednji na seznamu. Najprej bi se rad zahvalil Udu in Jose Manuelu za njuno delo. Vidimo lahko, da sta to že počela, tako da smo v rokah dobre izkušene ekipe. Poročilo daje dober pregled na tem, kje smo in kam gremo. Pri večini delo poročila se strinjam. Večja preglednost in komunikacija sta ključna za uspeh EFSI-ja. Za MSP je smo soto že presegli in presegli tudi naša pričakovanja. Še bolj pa moramo podpreti MSP-je, da bodo inovativni in da se bodo razvijali tehnološko. Mislim, da je tehnološki razvoj tisti, ki bo pozdignil regije na enako hitrost. Potem pa tudi Evropski, Evropsko svetovano vzdišče za naložbe, tudi to je zelo pomembno, potrebno pa bo to še razviti, ne dosega še potencijala, potrebujemo torej več na terenu samem, tako, tako bo lahko EFSI dosegla več. Zakaj je tako? Delno lahko vidimo, kako hitro se je postopek razvijal od samega začetka. Mislim pa, da smo imeli potem tudi nekaj slabih občutkov, kar se tiče vozlišča na začetku. Nekateri smo to razumeli kot platformo, tako da bo ta platforma razrešila vse težave. Ta pristop dejansko ni bil preveč funkcionalen. Mislim, da moramo bolje razumeti razlike med različnimi državami članicami in svetovalnim vozliščem, ki je umeščen med različne regije in ki lahko tako zelo pomaga. Torej, s tem, da se vam zahvaljujem in se veselim dobrega sodelovanja s poročevalcema Udom in Jose Manuelom. Hvala lepa. Hvala lepa. V odsotnosti poročevalcev v senci iz Svrskuje eh, bo sedaj govoril gospod Vigas v imenu Guje. Lepo pozdravljeni. rad bi predstavil stališče skupine GUE glede načrta, Junkereve načrta. Naše stališče ni v skladu z logiko Junkerevega načrta. Mi ločujemo med javnimi naložbami in zasebnimi naložbami. Torej, če resnično potrebujemo infrastrukture v Evropi, v državah članicah in v regijah, potem moramo imeti načrt z javnimi sredstvi, ki jih financiramo iz javnega sektorja. Mi pa tukaj govorimo o zasebnem sektorju, ki naj bi zapolnil vrzeli na našem trgu. Imamo na milijone ljudi, ki umirajo od lakote. Tukaj ne govorimo o nobenih pomakljivosti trga. Če pa pride do pomankanja sredstev za zasebna podjetja, pa takoj pomislimo na trg in da ga moramo spodbuditi. Obstajajo kritike glede tega načrta, ki jih podpiramo glede koncentracije sektorjev držav članic in pa glede vprašanja dodatnosti. Tukaj postavljam pod vprašaj to lažnivo vrzel in pomakljivost trga in naj bi torej sprožili sredstva za naložbe, ki naj bi jih izvedli znotraj Junkereva načrta. Vse skupaj je še prezgodaj, da bi ocenili Junkerjev načrt. Nimamo dovolj informacij za poglobljeno analizo, za poglobljeno evaluacijo, kajti ciljev še zdaleč nismo dosegli. Mi nasplošno mislimo, da naložbe še niso dosegle svojega cilja in da ne moremo sedaj oceniti, če je treba ta sklad podaljšati ali ne. Nasplošno in iz ideološkega vidika pa se ne strinjamo z logiko tega sklada. Hvala lepa. Sedaj pa vas, Eichhout. Ga ne vidim, Žorti Šol. Eh, Hvala lepa. Naj začnem najprej zahvalo poročevalcema za opravljeno delo in naj pozdravim še prav posebno ton osnutka poročila. Nekako to po eni strani uravnoteži pozitivno oceno EFSI-ja kot javne pobude za stimulacijo investicij in za spodbuditev evropske ekonomije za državljane, po drugi strani pa je tudi kritika glede upravljanja sklada zaenkrat, do sedaj. Temeljni cilj sklada kot javnega instrumenta bi moral biti mobilizirati strateške investicije, ki imajo trajnostne učinke za državljane EU. To pomeni kakovostna delovna mesta in dolgoročno infrastrukturo na področju komunikacij, infrastrukture, energije, usposabljanja, izobraževanja, upravljanja z odpadki in vse, vsa druga področja, ki so ključna za stabilno in razvijajoče se gospodarstvo. Ko mobiliziramo zasebne investicije, to sicer je sredstvo za dosego cilja, ni pa to končni cilj. Pomembni multiplikator za nas je tisti med pobudami, ki jih vodi EFSI in otipljivimi dolgoročnimi učinki za gospodarstvo EU. In zato je verjetno še prezgodaj, da bi ugotovili, ali je EFSI učinkovito orodje za zagon ekonomskega razvoja v Evropi. Poleg tega pa menimo, da bi projekti se morali osredotočati na strateška področja, ki so v skladu s politikami Unije in dolgoročnimi socialnimi učinki v skladu s tem zeleni EFA, smo zeleni EFA še prav posebno razočarani, kar se tiče podpore EFSE e fosilnemu gospodarstvu. Kar nekaj pomembnih nevladnih organizacij, ki je preučilo četetino, ki je preučilo eh, podprte projekte, je gotovilo, da četrtina teh projektov temelji na fosilnih gorivih. Za nas je to nespremljivo. Nespremljivo je, da javna sredstva uporabljamo za slabšene težav, kot so podnebne spremembe, v nasprotju s pariškim sporozumom in to je politično tvegano, politično tvegana odvisnost od energije Rusije in drugih virov. Hvala lepa. Thank you. Marco Valli, vous avez la parole. Marco Valli, prosim. Eh, Hvala lepa, predsednik. EFSI smo v preteklosti že podobno obdelali, po mojem mnenju, je bila storjena velika strateška napaka. Evropsko gospodarstvo v tem trenutku doživlja krizo popraševanja in EFSI kot instrument poskuša po drugi strani prijeti na strani ponudbe. To je torej instrument, ki že v samem temelju ne pomaga tam, kjer je resnična potreba v ekonomiji. Torej, če shajamo iz tega, se potem zastavljajo različne vprašanja. Jamstvo za naložbe, ki bi jih EB e tako ali tako lahko izvajala, ali ki bi jih države članice tako ali tako lahko odprle. To nima velike dodane vrednosti, razen tega, da si kdo napolni s tem žepe. To so šele prvi rezultati in prve ocene delovanja sklada IFSI. Potrebno je izpolnjevati različne kriterije, kot so inovacije, energetska preobrazba in drugi kriteriji, razen namesto tega, pa smo podpirali avtoceste in fosilna goriva, ki ne prinašajo nobene dodane vrednosti. Kar nekaj obljub Junkarja se ni uresničilo. Še prav posebno si želimo več preglednosti, kajti eden od projektov, ki so doslej bili podprti, je bil tak, da spohni ni bilo ocene o preglednosti tudi ne na nacionalni ravni. In potem se seveda sprašujemo, kdo pravzaprav je sposoben opraviti te ocene. Delno so to tudi enostranske strani komisije. Hvala lepa. E, proračun nima tu predstavnika za EFTD, e, eh, sedaj je torej Marko Zani. Grazie, presidente. Eh, Hvala lepa, predsednik. Največja težava, na katero smo naleteli v povezavi s kadom EFSI, je uporaba učinka vzvoda. Ali je resnično prišlo do vzvodanja, do nadaljnih sredstev za infrastrukturo, za izobražanje in razvoj, torej tam, kjer sredstvo potrebujemo, sporočilo, ki smo ga videli in ki ga bomo potem morali še pripraviti, je ostalo nekoliko nejasno. Zelo težko se je bilo ustvariti sliko, ali je resnično prišlo do spodbujanja financiranja in ali smo dejansko zagotovili dodano vrednost. Več kot 90 odstotkov financiranih projektov zaenkrat je bilo projektov, ki ta kriterij dodatnosti ne izpolnjujejo. Čeprav je to predvideno v programu EFSI. Za me in za mojo skupino moram reči, da je ocena žal negativna. Moramo pa počakati, da bomo videli, katere konkretne rezultate bomo imeli, bo EFSI imel za rast in za poslovanje in ali bo prišlo do otipljivega konkretnega rezultata. Zaenkrat mislim, da ne. In edina možnost za to, da resnično podpremo inovacije za raziskave in razvoj po vsej EU, je, da razvijamo obsežen načrt za javne investicije. Kaj ti? To so ravno tista področja, kjer zasebna ekonomija nima interesa vlagati. Eh, hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Zamujamo 15 minut in zaradi tega ne bo postopka KEČD. Eh, sedaj pa komisija, gospod Enžel, za dve minuti. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. I, i sek- Mislim, da vsi mislimo, da je vsi zgodba o uspehu in da načrt dosega ambiciozne rezultate, kar se vsega tiče. Po drugi strani pa smo odkrili kar nekaj pomankljivosti, ki se jih moramo in se jih želimo lotiti skupaj s parlamentom. Pet področji je, kjer predlagamo precej še napredek. Najprej dodatnost. Dodatnost je težak koncept po definiciji sami. Tukaj moramo seveda imeti jasno podlago glede dejstva in to je težko dobiti. Skušamo pomagati bankam, da se osredotočijo na bolj tvegane dejavnosti. Skoraj vseh EFSI operacijah so bile tudi take operacije, vendar pa iti moramo dlje in zato je komisija predlagala pripravo novih kriterijev dostopnosti in izvedljivosti, tako da bodo vsi projekti morali biti v suboptimalnih razmerah, glede na trg za podporo. In potem prepogosto se ljudje sprašujejo o znaki sami EFSI, zakaj je ta oznaka EFSI včasih, ker obstaja legitimen vprašaj, vendar pa v večini primerov zato, ker ni dovolj informacij o razlogih za to oznako EFSI. Zato je komisija predlagala tabelo, kakšen scoreboard, da bi torej lahko laže objavili naše odločitve glede projektov in potem dajali ta projekt podpremo, zato ker imamo to in to in to A, B, C in tako dalje, da bodo vsi vedeli, zakaj je bila določena odločitev sprejeta in zakaj potem lahko parlament kot so zakonodajalec zagotovi ustrezen pravni okvir. Potem pa moramo zagotoviti tudi geografski, ustrezno geografsko ravnovesje. Komisija ni zadovoljna s tem v tem trenutku. Želimo se tega lotiti tako, da bomo izboljšali učinkov, učinkovitost Evropskega svetovanega vozlišča, da bo bolj lokalen, bolj proaktiven in da bomo razširili obseg in delovanje EFSA za spobudo projektom v novejših državah članicah. Potem potrebno je storiti več za MSP-je dobro, to že teče, vendar pa lahko storimo še več in na zadnje, narediti moramo napredek, kar se tiče podnebnih sprememb. Imeli smo precej ciljev, da bi torej obležili podnebne spremembe. Potem pa še nekaj pripomb za konec. Podpiramo spobudo parlamenta, kar se tiče davčnega vprašanja. To je pomemben element, ki ga moramo spostaviti E in B je tukaj že dosega napredek, kar se proračuna tiče. Razumemo, da ste nekateri malo oklevali, kar se tiče teh sredstev za EFC, sicer bi pa ta sredstva lahko bila izgubljena. To je dejstvo. In glede upravljanja smo pripravljeni konstruktivno sodelovati s parlamentom, da bi to še naprej izboljšali. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Evropska investicijska banka, gospod Molterer, upravni direktor. Dve minuti, prosim. E, kolegice in kolegi, veliko nas je v tej dvorani. Prosim, da se ne pogovarjate s sosedi. Kajti sicer ne bomo slišali eh, govornika gospoda Moltererja, generalnega direktorja. Eh. Hvala lepa. Zelo natančen bom glede omenjenih tem. Najprej sem zelo zadovoljen z razpravo v Evropskem parlamentu, ne samo danes, kajti ta dialog, ta komunikacija z Evropskim parlamentom je bila ključna za izvajanje EFSA, je ključna za izvajanje EFSA in bo ključna tudi v prihodnje. Dotaknil se bom nekaterih vprašanj, kjer se mi zdi iz svojih izkušenj, da bi lahko še kaj popravili. Geografska razporeditev, to je en element, ker vidimo možnosti za izboljšavo. Zakaj? Po eni strani je svetovalno vozlišče potrebno narediti bolj dejavno in upoštevati tudi specifike posameznih regij. Drugič, potrebno je imeti investicijske platforme in sodelovanje z lokalnimi bankami, to moramo izboljšati in bolje moramo uporabiti vzboljšanje EFSI in strukturne sklade, še prav posebno, ko prihaja do kombinacije obeh instrumentov. Potem zelo zadovoljni smo z uredbo, ki predvideva dodatne sektore, ki bodo lahko dobili sredstva in potem nadalje poročilo zajema pomembno temo, to je čezmejni vidik. Naj bom jasen, v tem trenutku nimamo enotnega sistema za čezmejno sodelovanje in to je slabost. Potem pa potrebujemo seveda tudi več informacij o dodatnosti, to pomeni pa tudi preglednost. Nekateri izmed vas ste upravičeno omenili, da je regulativa, ki jo imamo, prava smernica za investicijski odbor in ta temelji na scoreboardu. Investicijski odbor, naj vam zagotovim, namenja zelo veliko podrobnosti temu instrumentu in zamisel, da bi naj pokazali logiko in to v javnosti je prava. Lahko vam zagotovim, da bomo podali več informacij in vam dali več gotovosti. In potem ne nazadnje, dolgoročno se mi zdi pomembno, da razvijamo trg na regulativni strani, kajti Spomnili se boste, da naložbeni načrt za Evropo temelji na treh stebrih. EFSI je samo en. Regulativno okolje in svetovalna zmogljivost pa je ravno tako ključna kot EFSI sam. Merci, merci, Hvala lepa, gospod eh, generalni direktor. Povsem na kratko oba poročevalca Eh, po eno minuto za zaključne besede. Torej, zahvaljujem se za predstavljeno poročilo. To je dragoceno za FC2 in tu bo seveda treba še nadaljevati, zato da gotovimo, ali je izvajanje FC-a v skladu s pravili in cilji, ki smo jih zastavili. Kdo bo prvi začel, gospod Pulman? Hvala lepa, kolegice in kolegi, hvala lepa. Pripričan sem, da bova s oporočevalcem Jose Manuelom zadostila vašim pripombam in vprašanjem. Videla bova, kako bi lahko osnutek še dopolnila. 28. februar je najpomembnejši dan. To je rok za vaše predloge sprememb. Hvala lepa komisiji. Gospod Anžel je zelo podrobno in jasno opozoril na tiste zadeve, ki so tudi strani komisije vredne razmisleka in izboljšanja. In mislim, da parlament razmišlja podobno, da bomo konstruktivno iskali rešitve. Gospod Molterer pa je dejal, da kar se tiče odgovornih na strani EFSI, obstaja pripravljenost, da nas pri tem podprejo. Ne samo danes tukaj v dialogu, temveč potem kasneje tudi v praksi pri izboljšanju za FC2. Hvala lepa, sedaj pa gospod Fernandez. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pred letom in pol smo imeli veliko dvomov glede tega sklada, če bo sklad deloval če bomo izpolnili obveznosti na področju varstva okolja in tako dalje. Sedaj pa govorimo o podaljšanju tega sklada. Danes vemo, da smo iz tega sklada podprli več deset tisoč malih in srednje velikih podjetij. Vemo tudi, da bi ta sklad lahko deloval bolje že z obstoječo zakonodajo, še boljše pa bo, ko bomo dopolnili prihodno uredbo. Evropa potrebuje javne in zasebne naložbe. Zasebne naložbe niso slabe. Niso samo javne naložbe dobre. Projati moramo oboje. Vem, da imamo veliko javnih naložb iz tega sklada. Naprimer, Lizbonska občina je uložila več milijonov evrov v javne naložbe iz Junkerevega načrta. Po vsem, kar so dejali kolegi, bi rad dejal, da se že zahvaljujemo naprej vsem prispevkom k tej uredbi kot tudi za podporo, zato bomo lahko podaljšali izvajanje sklada EFSI. Hvala. Hvala lepa obima poročevalcema. Eh, hvala lepa za to, da ste pokazali, da se je EFSI dobro začel, če pa eh, so možne izboljšave, se zanašam na vas, da boste pritiskali na EIB e in vse odgovorne. Sedaj eh, sledi eh, glasovanje o proračunski zmogljivosti evroobmočja in gospod eh, Roberto Gualtieri bo sedaj predsedoval. Hvala lepa. Torej, glasovanje, kot veste, glasujemo o poroč poročilu poročalcev Vreme Bogem Prveš Beres o proračunski zmogljivosti evroobmočja. Prosim za testno glasovanje. Glasujemo. Že nekaj vas mora glasovati. Okay, Prav. Še nekdo, še en glas manjka. Prav, sedaj pa je konec glasovanja. Hvala. Tako, sedaj pa začenjamo. Kompromis A. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis D. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa na stran 16 glasovanega seznama. 16. Ja, ja, kar prelistajte. 264 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smembe 307 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 323 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis E za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa stran 24. 24. Kompromis F. Za, proti, vzdržani sprejeto. Stran 33. Kompromis G. Za, proti, vzdržani sprejeto stran 38, kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Stran 44, kompromis, oprostite, prav svojem besedem 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog svojem besedem 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis I, za, proti, vzdržani, sprejeto. Stem 49. 49. Kompromis C. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Stran 57. Kompromis B. Za, proti, vzdržani, sprejeto. In končno še poimensko glasovanje, končno glasovanje v poročilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 54 za, 28 proti, 6 vzdržanih. Poročilo je sprejeto, čestitke poročevalcema. Tako, sedaj pa glasovanje Ekon. Nekaj minut odmora. Lahko nekaj povem? be delighted. And I have also to say, maybe before you say yeah. something, that there is a minority opinion. Imam pa tudi mašinsko mnenje, preden spregovorite, EKR, er, ki bo priloženo v zapisnik. Tako se daj pa z veseljem dajem besedo poročevalcem. Najprej gospod Böge, prosim. Ja, vielen dank. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Vsi veste, da smo približno leto dni delali na tem poročilu. In da je to bilo precej zapleteno, z veliko dobre volje, angažmaja različnih modelov in glede vidiko razvoja Evropske unije, ki se je spopala z veliko izzivi. In seveda je potem veliko predlogov po najboljši poti. Najboljša pot pa je seveda politični dialog in potem odločanje v različnih političnih skupinah po pravi smeri. Imeli smo težak začetek, veliko predlogov sprememb, poskušali smo potem razviti nov format. Morda bi tako dosegli večje sprejemanje in se ne bi v poročilo na lastno pobudo preveč zapletali v različne formulacije, ki so kje druge že tudi zapisane. In sedaj na koncu nam je uspelo, to je dejstvo. In vem, da ima veliko ljudi s tem težave, tudi sam, na, kak, tu in, kak, na kakšnem mestu. Ampak kompromis je pač kompromis. Našli smo pač pot do uspeha, ko bomo potem v četrtek v povezavi s tremi skupnimi sporočili v svežnju, dali jasen politični signal, kaj mi kot Evropski parlament pričakujemo, o čem se želimo pogovarjati kot perspektivah in kakšne odločitve pričakujemo. To bo potem postalo del zakonodaje. Seveda ni vsaka besedica, o kateri smo glasovali danes, uklesana v skalo. Seveda je še možnost kaj spremeniti, vendar pa naš skupni cilj mora biti, da čeprav imamo še težave s tem besedilom, da je naša prekleta dožnost najti pot, da kot Evropski parlament jasno pokažemo, da smo pripravljeni Evropsko unijo državljano in držav, vedno to rečem v tem vrstnem redu, peljati naprej in pripravljeni sprejeti težke odločitve, čeprav vem, da ni vsak izmed nas zadovoljen s tem in bo težko to upravičil doma. Ampak del kompromisa in tukaj citiram Merklovo, je pač to, to je bil njen prvi govor med predsednikom sveta 2007, govorila je o načelu duha Evrope, da je to duše Evrope, da je to strpnost. In tako pač moramo gledati na to. In zato to iskanje kompromisov, iskanje poti, da bi dosegli kompromise in mislim, da smo danes naredili korak naprej. Zahvaljujem se prav izrecno poročevalcem v Senci, pa tudi drugim kolegom iz političnih skupin, ki so to podprli. Hvala lepa za to intenzivno sodelovanje. Zato torej, se mi zdi, da to danes ni bila samo intelektualna vaja, temveč upam, da bomo potem v četrtek, ko bomo vse skupaj poželi, naredili velik korak naprej, kar se tiče iskanja rešitev, pa tudi kar se tiče verodostojnosti in politične usmeritve Evropskega parlamenta. Hvala. Prvaš Perez. Prvaš. Euh, Gospod predsednik, hvala lepa, da ste nam omogočili, da kot poročevalca spregovorima. Reimer Böge je že povedal, koliko časa smo delali eh, na tem poročilu. In eh, To delo je bilo res zelo težavno, kot v peklu. Eh, komaj smo našli kompromis bi človek dejal, vendar ravno obratno je bilo. Bilo je veliko pripravljenosti za iskanje kompromisa. Hvala lepa eh, za eh, politični pogum, eh, ki smo mu bili priča v našem sodelovanju v različnih fazah. Dosegli smo napredek in eh, zahvaljujem se so poročevalcu za njegov pristop. Vse je še odprto, vse je odvisno od glasovanja v četrtek, vendar pred nami je pomemben korak, vendar to, kar smo sedaj storili, je že nekaj, kar nas navdihuje s pogumom. E, nismo našli samo kompromis, temveč ravnovesje in to ravnovesje bo morda tudi drugim institucijam e, omogočilo, da lažje pogledajo proti Evropskemu parlamentu. Evropa, euroobmočje se morajo zavedati izzivov, s katerimi se soočajo. In S tem glasovanjem se ne zapira nobeno poglavje, odpira se nova stran. Zahvaljujem se našim predhodnikom, ne bom vseh naštevala, naj naštejem samo poročilo petih predsednikov. E, tu je tudi e, vprašalnik in Evropska komisija bo vprašalnik objavila belo knjigo in upam, da se bo inspirirala tudi s tem, z našim ravnovesjem, ki smo ga dosegli. Hvala lepa tudi vsem poročevalcem v Senci, vsem sodelavcem v obeh eh, odborih, našim osebnim sodelavcem, ki so eh, tu uložili veliko časa in volje in bili pripravljeni iskati dobre argumente za to ravnovesje. Hvala lepa, še enkrat čestitke poročevalcema. Mislim, da je bilo sodelovanje odlično tudi med obima odboroma. Zahvaljujem se obima poročevalcema, čestitam. Eh, dejstvo je, da sta eh, pokazala razumevanje, ustrajnost, odločenost. Eh, Evropski parlament mora podati jasno sporočilo o tem, kaj želimo v evroobmočju. Želimo pokazati našo eh, obstojnost. Pomembno je vzpostaviti zaupanje v evropsko valuto, v evro. Samo na ta način bomo lahko stimulirali investicije in ustvarjali delovna mesta. Hvala lepa eh, so poročevalcema in eh, upam, da bo izid v plenarnem zasedanju eh, dober. Hvala lepa. Še en test za glasovanje ikon.